Hvala lepa vsem, da ste prisotni. Sam bom danes dopoldne nadomeščal predsednika Sikirskega na mestu predsedujočega. On bo predsedoval seveda spet danes popoldne, sam bom storil vse v svoji moči, da ga čim bolje nadomestim. Dnevni red je precej natrpan predlagam, da najprej sprejmemo dnevni red z manjšo spremembo, kar zadeva vrstni red poročil, na željo gospoda Jara in z dogovorom poročevalca Rebega bomo zamenjali točki 4 in 5. Gospod Jar nas bo namreč moral kmalo zapustiti, zato predlagam, da začnemo s točko 5, razrešnica za leto 2013 splošni proračun EU. Potem pa se bomo lotili preostalih točk na dnevnem redu, tako kot so bile podane na dnevnem redu. Če nimate nobenih pripomb na predlagano spremembo dnevnega reda in na to, da zamenjamo vrstni red dveh poročil, je dnevni red sprejet. Najprej se bomo lotili druge točke na dnevnem redu, sprejetje zapisnikov sej 22. in 23. septembra in 2. oktobra. Zapisnike ste prejeli. Če ni nobenih pripomp na zapisnike, predlagam, da jih sprejmemo na začetku tega sestanka. Kakšnih konkretnih pripomp ni, kot kaže, zato predlagam, da zapisnike sej. 22. in 23. septembra in 2. oktobra sprejmemo. Tretja točka sporočila predsednika. Najprej bi vas rad obvestil o tem, da se današnja seja prenaša preko interneta. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih, v katerih dela naš odbor, razen estonščine, malteščine, slovaščine in latveščine. Danes ni na voljo. Tako, sedaj pa predlagam, da gremo na peto točko na dnevnem redu. Razrešnica za leto 2013, splošni proračun Evropske unije. Verjetno veste, da Evropski parlament vsako leto podaje razrešnico Evropski komisiji in sicer za izvajanje proračuna v prihodnosti predhodnem letu. Se pravi, da letos podajamo razrešnico za leto 2013. Parlament mora torej potrditi račun Evropske unije in tudi uporabo sredstev Evropske unije za leto 2013. Različni parlamentarni odbori izražajo svoje mnenje o tem, kako se izvaja splošni proračun Evropske unije unije, strani Evropske komisije. Svoje mnenje utemeljimo tudi na poročilih računovskega sodišča, upoštevamo tudi mnenje sveta ECOFIN. Parlament pogosto zahteva boljše upravljanje s finančnimi sredstvi Evropske unije. Sam predlagam, da damo najprej besedo kolegu Jaru. Potem boste dobili besedo tudi ostali člani odbora, na koncu pa spet gospod Jar. Gospod Jar. Ja, Hvala lepa. Zelo dobro ste nas uvedli v temo in ustrezno se mi zdi, da se kot odbor za kmetijstvo izrazimo na to temo. Gre za to, da vplivamo na razrešnico in na tehnične podrobnosti. Mhm izvajanja postopka proračuna. V razpravi s svojimi kolegi sem prišel do enajstih predlogov, ki jih moramo pristojnem odboru, odboru za nadzor proračuna predložiti, po mojem mnenju, in prositi, da to vključi v svoj predlog spremembe. ugotavljamo in moram reči, da tudi sam, da smo, v dva, da smo leta 2014 imeli nekatere, imeli nekatere spremembe glede kvot. 2014 je bilo pri 2,6 odstotka, 2012 pa 2,9. Te motnje so administrativne narave, In to ne pomeni nujno, da smo izgubili ta sredstva ali da so izginila. Drugič, podariti moramo, da imamo razlike pri naravi napak in moramo torej razlikovati med velikimi napakami, preplačila, prevare, v drugi strani pa manjšimi napakami vsebinske narave. Ugotavljamo, da je največji razlog za kvoto napak, napak, da so napake pri prošnjah za subvencije in da imamo nezadostno kakovost nadzornih sistemov, še prav posebno, ko gre za prepoznavanje nekaterih tehničnih elementov. Tretjič, 70 odstotkov finančnih popravkov leta 2013 se nanaša na štiri države. Tukaj je potrebno zadeve izboljšati. Četrtič, izpostaviti moramo, da je zanesljivost podatkov prek neposrednih plačil, kot poročajo države članice, ogrožena, resno ogrožena zaradi slabega poročanja držav članic. Kvota napak v kontrolnih statističnih podatkih se je sedaj povečala z 43 na 47 primerov. Torej, sporočanje iz držav članic ni bilo ustrezno. Potrebno je seveda biti pošten, tako prijete najdlje. Nima smisla zavajati, ker resnica pride na plan. Petič. Prav tako smo videli prekinitev plačil pri komisiji, ki zagotavlja, da bi sistematično izvali nadzorne popravne mehanizme, kjer se ugotavljajo napake, pomankljivosti. Šestič. Pozornost moramo usmeriti na to, da je veliko manjših programov, ki jih imamo radi, za katere se zauzemamo, naprimer sadje v šolah in mleko v šolah, da ti programi niso uporabniku prijazni in da je delno s tem povezana birokracija tako velika, da je potem izvajanje neoptimalno. Imamo tudi regije, ki so se odrekle uporabi tega zaradi zakompliciranosti. Vemo, da veliko birokracije vodi do tega, da se hitro storijo tudi napake. Tukaj gre resnično za to, da bi te programe nekoliko olajšali. In potem sedmič, ti manjši programi v drugem stebru, morajo biti v drugem stebru skupne kmetijske politike. Osmič, zahtevamo, da uradniki EU v nacionalnih organih držav članic so odgovorni za preiskovanje napak, ne pa državljani tistih držav, v katerih so ugotovljene napake. Tako bi lahko potem drastično znižali napake. Devetič. Izpostavljamo večletnost upravljanja eh, kmetijskih programov in bi morali zagotoviti, da se zakonodaja tem obdobju tudi ne bo spreminjala, torej stabilnost bo vodila tudi k nižanju ravni napak. Desetič ugotavljamo, da je stopnja napak, ki jo podaja komisija, ki jo je podala komisija, to je bilo v preteklosti, se precej razlikuje od eh, ravni, kot jo ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Tukaj moramo dobiti pojasnilo komisije. Dobro bi bilo, če bi dva različna organa, dve različne institucije ugotovili ista dejstva, ko preizkujeta enake zadeve. Potem pa dobimo drugačno stopno napak komisije kot računskega sodišča. Kaj je potem res, se lahko vprašamo. Levo, desno, na sredi. Torej pozivamo komisijo, da poda pojasnilo, kaj so razlogi za to. enajstič. Pozdravljam v nov načrtovani program 2014-2020 tudi z ukrepi, kar se tiče certificiranja, akreditiranja, finančne analize in priznavanja računov in finančnih popravkov. Prav tako moramo opredelitev hudih kršitev popraviti in tudi opredelitev ponavljajočih se kršitev. Tako da želim si, da bi torej imeli razliko med lažjimi in težjimi prekrški. In potem nadaljna točka. Pozdravljamo to, kar komisija počne, da bi pri politiki kmetijstva imeli v naslednjem načrtovanem programu imeli popravke za finančna izplačila na podlagi neposrednih plačil. To so torej te točke, seveda pa sem pripravljen na razpravo. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Gospod Jar, želi morda kdo besedo pri tem poročilu? Madame Maginès. Gospa Maginez. Predsedujoči, upam, da mi boste dopustili, tako vi kot Peter, da spregovorimo o nečem, kar se sicer ne veže neposredno na to temo, ampak na nekaj drugega. Namreč, kakšna povezava med odborom Agri in odborom za nadzor proračuna, ko gre za inšpekcijo, ko gre za za izražanje kritičnih pripomb do skupne kmetijske politike. Mislim, da bi morali s kolegi iz odbora za nadzor proračuna vzpostaviti boljše odnose. Mi komisiji pravimo, da je preveč stroga, da povzroča stres pri kmetih, da zaradi tega pride tudi do zdravstvenih težav. V odboru za nadzor proračuna pa pravijo, da komisija ni dovolj stroga, se pravi, da kot parlament ne pošiljamo enotnega sporočila glede tega. Jaz mislim, da smo mi veliko bližje posameznikom in da tudi bolje odražamo njihove želje. In upam, da bo Peter dopustil, da povem, kar si mislim s tem v zvezi. Uh, S kolegi iz odbora za nadzor proračuna bi morali delovati na boljši način, tako da bomo svojim delom koristili kmetom. Sama sem se pogovarjala z nekaterimi kolegi iz sosednjega odbora o teh vprašanjih in upam, da me boste, potrdili, da me boste podprli pri tej želji, da začnemo pošiljati skupna sporočila komisiji, sicer se ne bo nič spremenilo. Hvala. Hvala lepa. nihče drug ne želi besede, zato predajam besedo predstavnici generalnega direktorata Agri, gospa Peterson. No. Kot kaže ne, komisije očitno ni v dvorani. Tretjega decembra bomo glasovali o tem poročilu. Oziroma 3. decembra bomo obravnavali še enkrat to točko. Sedaj pa gremo na prejšnjo točko, četrto točko na dnevnem redu, avtonomni trgovinski preferencijali za Republiko Moldavijo. Kolega Rebega pripravlja mnenje v zvezi s premembo poslovnika parlamenta in sveta. Gre pa za avtonomne trgovinske preferencijale za Republiko Moldavijo. Kot veste, sta Evropska unija in Moldavija 27. junija letos podpisali pridružitveni sporazum, ki se nanaša predvsem na vzpostavitev prostotrgovinskega območja, poglobljenega in celovitega, ki je namenjen temu, da se poenostavi gospodarska integracija te države v Uniji. Zaradi ruskega embarga ima danes Moldavija precejšnje težave, predvsem, ko gre za izvoz sadja in zelenjave na nekatere trge, kamor običajno izvaža. In v okviru tega prostotrgovinskega območja je Evropska unija sprejela obvezo, da bo popolnoma liberalizirala dostop do trga za določeno sadje in zelenjavo. Komisija predlaga, da se to dopusti takoj. Predvsem pa se spremembe nanašajo na to, da bi imeli tri nove tarifne razrede in sicer za sveža jabolka, za grozdje in za slive. Tam naj bi bile tarife enake nič. Sistem trgovinskih preferencialov se izteče ob koncu leta 2015. Sprememba, ki jo predlagamo, je začasna rešitev, ki bo omogočila, da se soočimo s trenutnimi potrebami, predvsem, ko gre za te ključne proizvode. Gospod Rebega. Uh, hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi za to kratko predstavitev. Kolegice in kolegi, predlagana je sprememba uredbe. In sicer v smeri, da naj bi odpravili tarife za jabolka, grozdje in slive. Če bomo podprli spremembo te uredbe, če bomo podprli torej izjemo za te tri kategorije sadja, bo šlo na nek način za paradoks. Namreč tudi naši proizvajalci trpijo zaradi embarga, ki ga je vzpostavila Rusija. No, naj povem, zakaj Sam podpiram predlog spremembe. Kot prvo, teritorijalna kohezija je ključnega pomena tudi za teritorijalni razvoj, ki naj bo učinkovit in trajnosten. S tem bomo spostavili enakopravne pogoje za podjetja in državljane, ne glede na to, kje se ti nahajajo. Poleg tega bomo s tem še utrdili načelo solidarnosti prostotrgovinski sporazum med Moldavijo in Evropsko unijo, ki se nanaša na poglobljeno celovito trgovinsko območje, pa je temelj, na katerem sem oblikoval svoj pristop. Ko gre za te tarifne izjeme, lahko povem, da se nanašajo na zelo nizko količino uvoza. Nič cela en odstotek predstavlja moldavski delež, ko gre za uvoz v Evropsko unijo. Vse takšen je bil v letu 2013. Se pravi, da govorimo o relativno majhnih količinah sadja. Se pravi, da bo iz Republike Moldavije prišlo zelo malo tovornjakov, ki bodo pripeljali sveže sadje. Nekje 32. tovornjakov bi pripeljalo grozdje 36, tovornjakov slive in 59 tovornjakov jabolka. Gre za sveže sadje, zato je zelo pomembno, da se ti proizvodi izvozijo. Izve, izvozili pa jih bodo v Romunijo in ne na Dansko ali Švedsko. Kot prvo nimajo na voljo ustrezno opremljenih tovornjakov, s katerimi bi lahko to sveže sadje tja pripeljali. Poleg tega so taki dolgotrajni prevozi dragi. Moldavski proizvajalci imajo res omejene vire na voljo, ne morejo ponuditi privlačnih embalaž, kot je naprimer embalaža, ki jo ponuja italijanski proizvajalec Melinda za svoje jabolka. Sadje, ki ga bomo uvozili iz Moldavije, se bo večinoma uporabljalo naprimer za pripravo marmelad. Če bomo potrdili to spremembo, se eh, situacija za evropske proizvajalce ne bo spremenila, če dopustimo uvoz teh proizvodov iz Moldavije se za nas stanje ne bo poslabšalo, tudi če znižamo tarife, če dopustimo izjeme. Upoštevati moramo tudi to, da sadje in zelenjava iz Republike Moldavije večinoma potujejo v Rusko federacijo. Zaradi trenutnega embarga pa je moldavsko gospodarstvo doživelo precejšen udarec. Namreč to vrstni izvoz predstavlja kar 30 odstotkov BDP-ja v tej državi. V Moldaviji tudi nimajo na voljo ustreznih skladiščnih zmogljivosti, se pravi, da se sadje lahko hitro pokvari. Sam sem iz vseh teh razlogov podprl predlagano spremembo in moram reči, da če bomo sprejeli To spremembo bomo s tem spodbudili tudi reformo v kmetijskem sektorju v Republiki Moldaviji. S tem bomo izboljšali tudi trgovinske odnose med Evropsko unijo in Moldavijo. Socialnega vidika pa ta sprememba pomeni, da bodo številni kmetije zahvaljujoč temu ohranili svoja delovna mesta in tudi zagotovili finančna sredstva za delovanje v prihodnem letu. Te nove koncesije naj bi začele veljati retroaktivno, torej od 1. augusta 2013, naj bi veljale pri nekaterih proizvodih, kjer je proizvodnja že dosegla vrhunec, bi morali to še posebej uporabiti, da ne bi proizvodi šli v nič. Evropska unija bi morala torej sprejeti to spremembo. Nikar ne pozavite, da je prijatelj v času embarga res tisti pravi prijatelj. Hvala lepa, gospod Rebega, za to predstavitev. Gospod Donano. Gospod predsedujoči, se kar strinjam z mnenjem poročevalca. Gre res za majhen delež sadne zelenjave, poleg tega se bodo proizvodi izvajali večinoma v Romunijo, ki je najbližja država. Nekaj proizvodov so včasih izvažali tudi v Ukrajino. Prihajam iz regije, kjer proizvajajo veliko jabolk, zato bi imel nekaj pripomp. Preden komisija seveda začasno odpre ta del trga, na katerem bi veljale določene izjeme in preferencijali pet držav je povečalo svoje tarife in sicer skladno z določbami pridružitvenega sporazuma. In zaradi koncesij je bilo potem uvoženih enkrat več sadja in zelenjave kot prvotno predvideno, 40 na 80 tisoč ton. Vse to zaradi ruskega embarga. Verjetno pa veste, da je ruski embargo močno prizadel tudi naš sektor proizvajanja jabolk. In nasplošno imamo precejšnje težave zaradi embarga, s to točko se bomo ukvarjali tudi jutri. Mislim, da evropska kmetijska politika in trgovinska politika nista dovolj dobro usklajeni. To se ne dogaja prvič, bi pa vseeno rad na koncu povdaril, da kljub vsemu temu podpiram mnenje poročevalca, vseeno pa bi morali paziti na to, da bi bili kmetijska in trgovinska politika nekoliko bolj usklajeni. Hvala lepa. Gospa Semra. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria facer un breve... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Par kratkih pripomp bi imela v zvezi s to točko. Najprej, zdi se mi, da tu govorimo o interesih kmetov. Ampak ne vem, ali res govorimo o interesih kmetov evropskih ali moldavskih. Zdi se mi, da zgolj iščemo poceni surovine, poceni sadje, ki bo koristilo agroživilski industriji. To je prvo. Drugo. Ko govorimo o teh proizvodih, gre za sveže proizvode. Se pravi, da jih ne bomo mogli prevažati na dolge poti. Ne vem, koga slepite. Vsi vemo, da prihaja grozdje tudi iz Čila. Čile je predvsej bolj odaljena država kot Moldavija. Prihaja tudi jabolka iz Argentine. Argentina je predvsej bolj daleč kot nekatere evropske države. Zato ne vem. Pri teh predlogih bi vendarle morali predstaviti nekoliko bolj verodostojne argumente, ne pa argumentov, ki ne zdržijo preskusa. Mislim, da se ta predlog nanaša predvsem na izvoznike teh proizvodov. In majhni in srednje veliki proizvajalci bodo verjetno utrpeli škodo vsakeč, ko se podpišajo taki sporazumi, kmetje utrpijo škodo. Hvala lepa, gospod Fera. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta dosje je vsebinsko in oblikovno, po mojem mnenju, napačno zastavljen, zato tega ne podpiram. Poročevalec je večino vodnega govora porabil za to, da je upravičeval svoj predlog. Mislim, da smo pri tem poročilu pokazali, kako slepi smo. Enako velja tudi za komisijo. Komisija pravzaprav laže svojim državljanom. Namreč tu piše, da iz Moldavije uvozimo sicer na tone grozdja jabolk in sliv, ampak da so te količine zanemarljive in da ni pomembno, da bodo za njih veljale ničelne tarife. Mislim pa, da je zaradi ruskega embarga prišlo do precejšnjega znižanja cen. V osrednji Evropi še posebej so zaradi jabolk in sliv morali porabiti nujno pomoč iz evropskega proračuna prav zaradi, kot rečeno, tega embarga. V takšnem kontekstu, gospod predsedujoči, ko so se cene znižale, ko je uveljavi ruski embargo in tako naprej, da bi sedaj odpravili še te dajatve na uvoženo moldavsko sadje, ne vem, če bomo s tem kaj dosegli, kajti zgolj evropski davkoplačevalci bodo s tem financirali moldavsko kmetijstvo. Komisija predlaga trojno rešitev. Mislim, da je ta rešitev utemeljena na laž in celo na goljufijah. Nujna pomoč, ki smo jo sprostili za kmete v Evropi, bi morala priti v roke tistih, ki so to financirali. Moldavija ni članica Evropske unije, zato ne vem, zakaj bi imela koristi od te nujne pomoči. Razen, če jo boste vključili v Evropsko unijo, ne da bi o tem kogarkoli obvestili. In je morda Evropska unija danes sestavljena iz 29 in ne 28 članic. Hvala. Je,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 vendar se mi zdi, da bi komisija morala upoštevati predvsem dve ključni dejstvi. Kakšna je sledljivost proizvodov, ki jih bo Moldavija izvažala? Poskrbeti moramo za to, da ti proizvodi ne bodo ostali zgolj v Romuniji in tam preveč obremenjevali trga, ki je že tako ali tako pod hudim pritiskom. Nekateri proizvajalci sliv so prav tako prizadeti zaradi ruskega embarga. To je ena plat. Po drugi plati pa je vse skupaj pomembno tudi z vidika finančnega vpliva. Ne vem, ali ne bi kdo potem predlagal, da se režim podaljša tudi po letu 2015. Rekli ste že, da uvažamo sadje iz Argentine, Čila, ne vem, zakaj ga ne bi še iz Moldavije. Komisija bi morala še posebej paziti na ta celoten postopek. Hvala. Gospod Rupen. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res je, da bi po eni strani želeli pomagati državljanom v Moldaviji, vendar pa obstaja tudi kar nekaj vprašanj. Namreč, kdo bo vse skupaj financiral, kdo bo plačal za to? Ali bomo uporabili splošni proračun Evropske unije, ali bomo uporabili sredstva iz kmetijskega sektorja, bo naš kmetijski sektor plačal za to? ali bodo proizvajalci jabolk, grozdja in sliv dobili to finančno pomoč ali bo finančna pomoč šla v roke trgovcem. Potem je tu še nekaj vprašanj glede te plačilne verige. Ta vprašanja niti v Evropski uniji še niso dokončno razrešena. Kaj je naprimer s proizvajalci sadja, ki proizvode prodajajo po izjemno nizkih cenah? ali bodo to še naprej počeli, koristi pa bodo želi potem trgovci. Zelo pomembno je, da komisijo opozorimo na to, da obstajajo nerešene težave v Evropski uniji, torej imamo nerazrešene interne težave, ki so vezane na ruski embargo. Te težave so vezane predvsem na mlečni sektor, pa tudi na druge sektorje. Zato bi vas rad upozoril na to, da je ta dokument sicer koristen, ampak če govorimo tudi o diplomatskih vidikih, bi morali razmisliti o vseh proizvajalcih, ki trpijo. Ne moremo narediti izjeme zgolj za en sektor. Niti ne more biti ta sektor potem odgovoren za vse dejavnosti, ki se izvajajo. Najprej moramo razrešiti interne težave, ki so vezane na ruski embargo in sprejeti odločitev, ki so nujno potrebne. Hvala. Merci à vous, <coughs> monsieur Bogovic. Hvala lepa, gospod Bogovič. Prihajam iz eh, Slovenije, ki je tudi neto izvoznica, predvsem jabolk od teh treh proizvodov. Tudi Romunija je eden izmed trgov, v katerega eh, slovenski sadjarji izvažajo jabolka. Eh, pri tem eh, dokumentu pri tej uredbi gre predvsem za eh, po moje političen dokument dokument s katerim se pač krepijo odnosi med republiko moldavijo in pa med evropsko unijo zato se mi zdijo ti finančni efekti manj pomembni glede na embargo ki se pa je zgodil z ruske strani ravno za te evropske proizvode pa zagotovo vsaka povečana količina vpliva tudi na razmere v evropi. Eh, najbrž bi bil takšen sporazum dosti lažje za podpreti v primeru eh, ko ne bi bilo tega embarga ki se je zgodil s, z ruske strani zato bi tudi sam prosil da do, naslednjega, do naslednje obravnave komisija oceni ali so te količine ki so navedene v, v tem eh, dokumentu sedaj in se šteje v nekaj sto ton ali v nekaj deset eh, Eh, kamionov eh, realne in pričakovane tudi v naslednjih letih ali bo šlo to za nek drastičen dvig teh količin v prihodnosti, kajti vemo, da so te dovoljenja za izvoz dosti više od realnih količin, ki so se sedaj izvozila. To je, to je prvo vprašanje, ki ga želim, da ga v nadaljevanju komisija jasno pove, da bomo imeli, kot je rečeno, da tu jasno in popušteno sliko, za kakšno količino pravzaprav gre. Naslednje zelo pomembno vprašanje pa je tudi vprašanje, ki ga je spostavil kolega Huda iz Romunije e, in ga se samo pridružujem glede sledljivosti, kvalitete, da bo z tega področja tudi e, ta e, kvaliteta sadja in pa predvsem zdravstvenega vidika ostanki pesticidov in podobno opremljeno in pa zahtevano z enakimi kriteriji, kot je to za evropske sadjarje. Hvala. Oui, merci, euh, merci à vous pour votre eh, Hvala lepa za vaš prispevek. Mislim, da imamo tu nekaj vprašanj, eh, ki imajo dejansko geopolitični pomen za Evropsko unijo. Gre za stabilnost eh, meja, gre za vpliv v regiji. In v tem kontekstu Eh, seveda upoštevamo tudi rusko-ukrajinski konflikt, ki vpliva seveda tudi na, Romun, eh, na Moldavijo. In strinjam se tudi s dejstvom, da nas je komisija danes postavila pred zaključena dejstva. Se pravi, glede oblike se moramo vprašati, kako se je to lahko zgodilo. Eh, kako je, da eh, države članice niso dobile priložnosti, da dejansko analizirajo situacijo. O tem se dejansko sprašujemo. Danes tudi ni nobenega člana komisije, ki bi lahko odgovoril na vprašanja, ki ste jih zastavili, ki smo jih zastavili mi. To je treba dejansko izpostaviti. tu gre za vprašanja strinjanja ali pa ne strinjanja z eh, dosjejem, vendar mi ne moremo praviti dela, če ni nikogar iz komisije, ki bi odgovoril na naša vprašanja glede strategije, glede vsebine in podobno. E, mislim, da je treba dejansko e, opozoriti predsednika tudi na eh, to vero za naše delo. Eh, to je zelo pomembno vprašanje, to so izpostavili govorniki danes in mi se bomo morali na to, na to še povrniti. Eh, ker komisije ni v dvorani, besedo predajam gospodu Rebeki, da še enkrat se povrne na to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Predsedujoči, hvala lepa kolegice in kolegi ki ste spregovorili o tem. Veliko je zadev, ki jih je potrebno omeniti, vendar pa edino, kar moramo ohraniti v mislih, je naša volja, da Moldavijo sprejmemo v EU in da konsolidiramo naše pozicije na vzhodni meji. To je prvi argument. Po drugi strani pa Republika Moldavija je sprejela vse predloge spremembe, ki jih je želela Evropska komisija in kot veste, je tudi naredila korake v smeri, da bo spoštovala vse zaveze. Torej, morda kontekst v tem trenutku ni najboljši, da govorimo o povečevanju tarifnih kvot, vendar pa mislim in strinjam se s kolegi, ki so to dejali, vendar pa mislim, da bi komisija nam morala dati konkretne podatke, tako da bi lahko natančno analizirali, kako stvari stojijo. Hvala lepa še enkrat in veselim se sodelovanja z vsemi svojimi kolegi, zato da bi skušali se približati Republike Moldavi in jim pomagali predvsem kmetom v tej državi. Hvala lepa. Euh, oui. Donc je voudrais rappeler. La... Rad bi eh, spomnil na roke spremembe, lahko predlagate do 7. novembra do 12. ure. Naslednja točka eh, se nanaša na prihodnost mlečnega sektorja. Poročevalec Nikolson je v tem trenutku v odboru za okolje in zaradi tega tudi predlagam prekinitev, da ga torej počakamo. Eh, da bomo potem lahko nadaljevali z dnevnim rodom. Torej prekenitev do 10. ure, natančno do 10. ure, da bomo pač lahko obravnavali to pomembno poročilo o prihodnost mlečnega sektorja. Gospod Ferron, eh, gospod predsednik, eh, nekaj dosjejev je na dnevnem redu. Zakaj ne bi prišli na naslednjega? Jaz sem tukaj pravočasen eh, in sem tudi pripravljen. Mnogi pač so prišli odaleč, da sodelujejo na tem sestanku in dejansko mora biti sestanek tudi dober in v skladu s pričakovanji evropejcev. Pričakujem, da bomo nadaljevali z razpravo. Razumem vas, vendar naslednja točka na dnevnem redu je sestanek koordinatorjev ob 11.30. Eh, in eh, torej eh, mi sedaj ne moremo predlagati koordinatorjem, da se sestanejo. Gospod Nikolson je tudi koordinator in poleg tega bo poznaje moral še obravnavati druge točke. Gospa Sajva. Obrigada. Eu só quería facer unha suxestión. E é que... Eh... Lepa, imam prelok. In asuntos... Eh... Namreč pomembno je, da se povežemo s tistimi odbori, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Odbor za kmetijstvo, seveda odbor za okolje, včasih tudi odbor za ribištvo. Mi bi se morali skupaj pogovoriti o tem, kdaj naj bi se sestajali, da ne bo prišlo do prekrivanja sestankov, kajti s tem imamo pogosto težave. Eh, hvala lepa za to opombo in mislim, da bi morda bilo dobro, da eh, se povrnemo na to vprašanje skupnega sestanka odborov, ki se okvarjajo s tem, naprimer okolje in mi, eh, Eh, potem eh, ribolov. Eh, to je vprašanje, ki se stalno ponavlja. Tu gre za načrtovanje odborov in konferenca predsednikov se mora ukvarjati s tem in določiti pravzaprav urnike tako, da se bodo lahko sestali odbori, ki delujejo usporedno in ta ribolov, okolje, in dobro bi bilo, če bi v prihodnosti eh, prepričali konferenco predsednikov naj preveri, kako bi lahko uskladila delo odborov. Dejstvo je, da seveda eh, razprave potekajo usporedno. Eh, tu gre naprimer za poročilo, ki je zelo pomembno za okolje in zaradi tega seveda tudi prihaja do zamud eh, pri našem delu. Torej predlagam eh, prekinitev za nekaj minut in nadaljevali bomo ponovno ob deseti uri. Hvala lepa za razumevanje za to prekinitev. Merci, je vous propose de... Hvala lepa, predlagam, da nadaljujemo s sestankom. Zahvaljujem se gospodu Nikolsonu eh, za to, da nas se nam je pridružil po svojem nastopu v odboru za okolje. Torej, vi imate to poročilo in s tem tudi odgovornost za prihodnost mlečnega sektorja v Evropi. Torej, tu gre seveda za eh, bilanco svežnja, pregled izvajanja svežnja ukrepov. Eh, torej, eh, tu imamo redbo o skupni organizaciji kmetijskih trgov in um, Junija 2014 je bilo predstavljeno poročilo o mlečnem trgu in mlečnih proizvodih. Eh, sistem eh, kvot eh, se bo iztekal aprila 2015 in torej je sedaj potrebno evaluirati situacijo tega sektorja in sicer z gospodarskega in političnega vidika. In treba je pogledati, ali eh, so potrebni in možni dodatni instrumenti po izteku kvot. E, gospod Nikolson je naš poročevalec za to e, poročilo na lasno pobudo. E, in sedaj mu bom dal besedo in potem bodo pa prišli na vrsto še zainteresirani člani odbora in tudi komisija. Eh, gospod Nikolsen, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedoči. Se iskreno prevečujem, da sem bil nekoliko pozen. Sem pa tudi poročevalec za nova živila v odboru Envi in o tem smo razpravljali danes in glasovali smo o tem. Tako da seveda je bilo potrebno to upraviti. Kar se tiče mlečnih izdelkov, Smo še v zgodni fazi, težko je vse skupaj oceniti. Okrepi, ki so bili uvedeni, bi morali biti ustrezno izvajeni, pa niso. Ko si predstavljam samega sebe, vidim, da sem včasih med eh, kadivom in akobalom. Težko je vse skupaj predidevati, vse skupaj precej niha naslednjih šestih mesecih tudi. Trgi v Evropske unije in globalno so padali. Včeraj smo videli, da je trg padel za nicera tri odstotke. Cene še vedno padajo. Za kmete v Združenem kraljestvu, državo, ki jo najbolj je poznam, dobivajo nekateri kmeti celo 18 ali do 20 penijev za liter mleka. Medtem, ko je strošek proizvodne 25-26 penijev, torej težave so dramatične. To pade, ta pade cen postaja vedno bolj nekaj, kar nas trajnostno skrbi in tudi odbor v parlamentu Združenega kraljestva je začel s preiskovanjem teh razmer. Odgovoriti moramo na odgovoren način globalna. Globalno, globalno popraševanje narašča, vendar pa imamo tudi preveč mleka na trgu. Predelovalci trpijo zaradi preveč mleka na trgu. In s koncem kvot na začetku naslednjega leta bomo videli tudi kar nekaj držav članic, ki bodo poviševali proizvodno. Imamo pa tudi nekatere države, ki kvot še ne dosegajo. Potem pa seveda se k temu dodajo še sankcije Kremlja, ki so še poslabšale razmere v industriji in EU na splošno. Kar se tiče aktualnosti tega poročila in časa, o katerem ga pišemo, to ni idealen čas, Bo pa seveda potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj industrija potrebuje bolj kot kdajkoli prej. Vemo, kaj je to. To je stabilnost. Ne vemo pa, kakšen bo odziv trga aprila, maja naslednje leto. Mislim, da moramo biti sposobni se odzvati na to, kar se bo zgodilo takrat komisija nam je na vrhuncu prejšnje krize 2008-2010 obljubila, da mlečni sektor ne bo nikoli več čakal tako dolgo na intervencije komisije. In mislim, da mora komisija se držati te obljube. Skušati moramo iztržiti največ s tem poročilom in imeti dovolj časa, da se odzovemo. To ni seveda opravičilo za biti nedejaven raziskati moramo instrumente, ki jih imamo na voljo, brez radikalnih sprememb politike. Ne bomo na novo izumeli tople vode. Proizvajalci si želijo nadomestila za izvoz, želijo si realističnega okvira, čeprav komisija se zdi ne bo uporabila teh urodi. Intervencije ni dovolj v tem trenutku in zdi se, da bi to morali redno pregledovati, zato da bi zagotovili, da cene ne bodo še naprej padale. Prav tako želim, da bi komisija ponudila več jasnosti glede tega, kar se da hitro. Izvozni trgi so ključni za uspeh te industrije in to je seveda zelo pomembno. Za zaključek, predsedujoči, potrebujemo prožnost, biti, samo, biti moramo sposobni se odzvati naslednje leto, da dovolimo tistim, ki želijo več proizvajati, da proizvajajo več, da pa tudi zaščitimo trg kot celoto, če bo cena se znatno znižala. Hvala lepa. Merci, euh, Hvala lepa, gospod Nikolson, za to uvodno izjavo in analizo. Eh, to vprašanje je zelo pomembno in moramo se ga lotiti in dobro je to seveda, da storimo v obliki poročila na lastno pobudo. To je zelo dobra priložnost eh, in od komisije seveda pričakujemo otipljive odgovore v razpravi, eh, ki Eh, sledi. Torej, zelo veliko prijav k besedi je, 30. Eh, torej, bom omejil čas za govor na 2 minuti, 2 minuti 30 eh, na govornika. Torej, precizirajte svoje vprašanje v tem času, vprašanje glede prihodnosti sektorja. Najprej, torej, gospa Erans. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mlečna kvota je tista, ki je zagotavljala živinorejcem vsaj dostojen prihodek in je vredna. Mislim, da bi se morali mirno lotiti tega vprašanja, morda bi lahko razmislili o novih mehanizmih za nadzor proizvodnje, da bi se izognili tej nestabilnosti pri cenah in da bi zagotovili tudi večjo stabilnost, ko gre za prihodek kmetov. Mislim, da je mlečni sektor zlasti pomemben v številnih nekoliko bolj oddaljenih regijah v gorskih območjih. Evropska komisija nas do sedaj ni jemala preveč resno. Živinorejci se resnično trudijo vsak dan za to, da se soočajo z izzivi. Predlog Evropske komisije, ki se omenja v sporočilu ima nekaj napak. Dejstvo je, da nekateri živinorejci želijo povečati proizvodnjo, čeprav se prodaje v tretjih državah, kot je Kitajska, zmanjšuje. Potem je tu še vprašanje nizkih cen. To je seveda vezano tudi na težave z Rusijo. In mislim, da komisija tega ne upošteva dovolj dobro, ker je to ravno nasprotno tistega, kar trdi komisija. Mislim, da bi morali tudi hitreje razširiti novice o nastanku krize, izkoristiti moramo vse priložnosti, ki jih imamo, opredeliti je treba tudi posamezne kazalnike, ki bodo veljali poenoteno na ravni Evropske unije, zlasti ko gre za zgodnje opozarjanje in ko gre za sprejemanje nujnih ukrepov posamezne kmetije imajo izgube in mislim, da bi morali to upoštevati, ko oblikujemo kazalnike. Zanima me, ali bo ta rezerva za čas krize uporabljena tudi za mlečne proizvajalce. 88 milijonov evrov je na voljo, ampak kako bo komisija pojasnila kmetom, predvsem mlečnim proizvajalcem, da bodo ta sredstva namenjena za druge sektorje, tiste, ki jih je bolj prizadel ruski embargo. Namreč, kaj se bo sedaj dogajalo z kvotami, kaj se bo dogajalo z to rezervo. Malo časa mi je še ostalo, gospod predsedujoči, mislim, da bi morali zagotoviti predvsem stabilnost v tem sektorju, da ne bodo mladi zapuščali kmetij. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Cero Santos. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Opravka imamo s popolnoma novimi razmerami. Po letu 2015, po koncu mlečnih kvot. Vendar pa razvoj je pomemben. Od januarja letos so cene vedno bolj padale. Evropska komisija je ugotovila presežek. Tudi manj popraševanja na kitajskem. Rad bi vedel, kako se gleda po koncu, po ukinitvi kvot. Bomo imeli večje popraševanje na mednarodnem trgu. Že šesto let zapored je tako, da na kitajskem pada popraševanje. Moramo pa seveda izkoristiti možnosti nove eh, eh, evropske kmetijske politike. Vendar pa mlečne kvote niso vodile do tega, da bi se število kmetij zmanjšalo. Imamo pa sedaj seveda tudi potrebo tem, da se vse skupaj posodobi. To smo storili deloma in zato se je sektor tudi obnovil, naprimer pri meni na Azorih. In pomembno je, da seveda urejamo pri proizvajanju, pa potem tudi naprej pri distribuciji. Govorim tukaj o celotni prodajni verigi, tudi prodaji velikim verigam. Tukaj morajo proizvajalci veliko krat prodajati pod realnimi cenami. Potrebujemo urediti na evropski ravni. Evropski mlečni sektor bo konec koncev preseljen v bolj konkurenčne regije in potem bodo vsa prizadevanja za posodobitev v zadnjih letih izničena. Potrebujemo boljše instrumente. Prav tako moramo seveda poskrbeti za to, da bo vse skupaj v skladu s poštovanjem konkurenčnega prava. Imamo tudi skupino visoke ravni za obravnavo vprašanj mlečnega gospodarstva. Potrebno je, da razvijamo prave, ustrezne instrumente, da se bomo lahko odzvali že naprej, da bomo delovali preventivno. Potrebujemo to, zato da bi izravnali neenakosti na trgu. Hvala lepa. Merci, merci Hvala lepa. Postopkovno zadeva več kot 30 prijav k besedi. Sem prejel, torej prosim, da govorite največ dve minuti, zato da lahko vsak spregovori. Omejite se, prosim, na najbolj pomembno. In sedaj pa gospod Desos. Agapiti sinadrfi, to gala ima kakšne zveze z to kathestosto politiko. Mleko je v neposrednem odnosu z političnim režimom. V eh, Grči je pač eh, tako, da ko mleko pride vsako jutro do tebe, je to demokracija. Če pa pride vsako jutro policija, potem živite v policijski teroristični državi. Eh, torej, tu gre za element demokracije pri proizvodnji mleka. Pred 30 leti eh, je v zahodni eh, Evropi eh, bilo tako, da so bile mleka, mlečna jezera in mleka, Eh, gore iz masla in pravzaprav se ni vedelo, kam z njimi. Eh, in potem je prišlo do razdaljevanja med revne. Eh, so se pa potem drugače odločili in sicer začeli so to razdaljevati vojski in podobno. Eh, problem pa še vedno ni razrešen. Naš problem je, da še vedno obstajajo gore eh, masla in obstajajo še vedno jezera mleka. In eh, ta predlog pravzaprav ne prinaša nobene rešitve za ta problem. Kljub dejstvu, da je kakovost mleka dobra in da je zelo veliko proizvodov, v Grčiji pa obstajajo probleme z kravami mlekaricami, ki jih uporabljajo tudi za eh, proizvodnjo mesa, za delo na poljih. Se pravi, eh, revni ljudje krave uporabljajo na več načinov pri eh, meni obstajata dva tipa krav za intenzivno mlečno proizvodnjo vendar se stvari počasi začenjajo spreminjati. E, torej, ljudje e, so e, vzeli posojila za to, da intimizirajo proizvodnjo mleka, potem so pa pravzaprav banke probrale vse in kmetje pravzaprav so skoraj da končali z življenjem zaradi tega, ker niso več imeli nobene podlage. Torej, opravičujem se, vendar moral sem vam eh, vzeti mikrofon zaradi tega, ker eh, ste presegli čas. Gospod De Castro. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Problem je jasen, kolega Nikolson ga je tudi dobro predstavil. Priča smo res hudemu padcu cen, situacija se ne izboljšuje oziroma se ne bo izboljšala, vsaj ne v kratkem obdobju. Uh, Nedvomno je prišlo tudi do dramatičnega padca porabe mleka zaradi gospodarske situacije. Potem je tu še ruski embargo, ki sproža dodaten padec cen pri teh proizvodih. Zato se mi zdi, da bi morali preseči tisto, kar je komisija zapisala v svojem poročilu junija. Tam je uporabila zelo optimistične napovedi glede mlečnega sektorja. Dejstva postavljajo na laž te trditve, tudi trgi to jasno kažejo. V okviru reforme SKP smo podali kar nekaj predlogov. Naprimer, kolega Dontan je rekel, da potrebujemo ustrezen mehanizem, s katerim bi nadzorovali ponudbo. Komisija tega ni potrdila. Sedaj, ko se izteka obdobje uporabe mlečnih kvot, pa bi morali kot odbor ustrajati na tem predlogu. Tudi Jim je sedaj že drugič pripravil poročilo na to temo. On je že pripravljal poročilo na mlečni svežen. Mlečni svežen ni ponudil odgovorov, ki smo jih pričakovali. Mlečni svežen tudi ni poskrbel za ta mehak pristanek, ki smo si ga želeli po izteku mlečnih kvot. Poročilo na lasno pobudo bi morali izkoristiti za to, da pripravimo svoj predlog za to, da se vzpostavi mehanizem, s katerimi bomo nadzorovali predvsem stran ponudbe. Volatilnost cen je nespremljiva, mlečne kvote pa veste, da se stečejo marca prihodnje leto. Hvala lepa, gospa Šrajer. Beseda je vaša. Hvala lepa. Ko gledam v smeri gospoda Nikolsona, vem, da so nova živila tudi pomembna. Je pa res, da seveda moramo govoriti tudi o tem, o mleku. Zelo hitro se je potrebno odvati. Nizozemski minister je dejal, da če se bodo stvari nadaljevali tako kot do sedaj, bo to pomenilo, da bo veliko manjših kmetij v Evropi izginilo. In to ne bo vplivalo samo na njih, temveč na celotno gospodarstvo, ki je povezano s tem. Tako da je potrebno razrešiti tudi proračunski vidik. Merci, Madame Müller, vous avez la... Hvala lepa, gospa Müller. Hvala lepa. Danes govorimo o mlečnem svežnju in o možnostih, kako bi lahko razmere izboljšali glede proizvajalcev. V Nemčiji smo tukaj že veliko dosegli in za me se zastavlja vprašanje, kako je v drugih državah članicah, kar se tega tiče, koliko je podporne pomoči pri svetovanju, naprimer, za proizvajalce. Če si ogledamo možnosti povezovanja proizvajalcev v Nemčiji, potem lahko vidimo, da pri izplačenih cenah ni velikih razlik. Kljub tem prizadevanjem za povezovanje na področju proizvajalcev pa ni prišlo do izboljšav. Torej, moramo si ogledati celotno panogo od mleka do končnega proizvoda. In tukaj imamo potem zelo veliko proizvodov, ki jih moramo podpreti odločilnega pomena bo, kako bomo potem znotraj komisije nadaljevali z našim delom. Zaenkrat imam premalo podatkov glede tega svežnja. Imamo zelo veliko malo majhnih kmetij, ki so visoko kakovostne, imajo visoko kakovostne proizvode, pa se potem ne morejo odreževati na trgu. Zato mislim, da bomo morali tukaj narediti več obdelava trga mora biti tudi cilj skupne kmetijske politike, tako da bi imeli kmetijstvo tudi v bolj oddaljenih, zapostavljenih regijah. V tem svežnju, ki smo ga predstavili, ko poročamo o trenutnem položaju, pa po mojem spokšnju ne moremo imeti končnega mnenja. Tudi poročilo leta 2018, ki ga bomo dobili o teh ukrepih, nam ne bo pomagalo. Eno leto po odpravi kvot, moramo, po mojem mnenju, imeti naslednjo razpravo. Kako dramatične so razprave v Nemčiji, lahko pokažem s tem, da imamo 26,7 centov za liter surovega mleka. Na zahodu Nemčije pa se ponuja včasih samo 14 centov in uh, eh, diskontne trgovine prodajajo mleko, naprimer, za 59 centov. Torej, razlike so ogromne in tukaj moramo delovati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi Jimu Nicholsonu. Res, poržaj je dramatičen, to je dobro opisal. Mislim, da so razmere absolutno negativne komisije bi želela, da bi ta soft landing, mehak pristanek, ki ga je obljubila, tudi resnično izvedli. Razmere so dramatične, vendar pa ne samo na tistih področjih, ki so v neugodnem položaju. Tukaj gre veliko krat tudi za gorska področja, za postavljena območja in tukaj je potrebno postoriti še več. Pred nekaj časa smo predvsem v našem odboru imeli poročilo Herberta Dorfmana, kar se tiče proizvodnje mleka v gorskih območjih in to smo predložili komisiji. Na tem področju pa nismo dobili nič in tudi ne vidimo kakšnih predlogov za rešitev, kako bi to razrešili. V teh gorskih območjih je seveda mlečna proizvodnja nujno potrebna, kmetje imajo tam manj možnosti in gospa Mila je o tem že govorila. Potem velike trgovinske verige izkoriščajo te razmere, uporabljajo nepoštene trgovinske praktike, imamo diskontne trgovinske verige, ki potem prodajo mleko za 49 centov in seveda je to velika težava, kaj ti potem ni več omogočeno preživetje. Police tega ne dovoljujejo. In tukaj ne gre samo za mlečni sektor, gre tudi za področje živil na splošno, kajti tukaj je potrebno biti dejaven na splošno in ukrepati na splošno. Hvala lepa. Merci, eh, Hvala lepa, gospod Loazo. Oui, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ko govorite o svežnju za mleko, bi rekel, da raje ne uporabljamo eh, tega izraza. Eh, to je samo neka embalaža in eh, tu gre za nekaj, kar bo uničilo eh, proizvodnjo v Evropi. Ne upoštevate dovolj učinka. Pravite, da je v Franciji šibka proizvodnja. Dejstvo pa je, da dve tretjini proizvodnje mleka potekajo v območjih z omejenimi dejavniki in eh, tu gre za majhne družinske strukture, ki lahko preživijo samo s kvotami. In tu gre za eh, izgubo eh, ene milijarde evrov in tu moramo dodati še izgubo 22 milijard zaradi ruskega embarga. Eh, bojim se, da bo prišlo do eh, koncentracije proizvodnje na račun tradicionalne družinske proizvodnje. In vprašanje, ki ga zastavljam, ali eh, je vaš cilj, da pravzaprav ustvarite industrijsko proizvodnjo mleka s tisočimi kravami, celo multinacionalno proizvodnjo. Hvala lepa, gospod Koznjuk. Non, ah non, non, non, pardon. Désolé, à Monsieur Bogovic. Pardon. Se opravičujem, gospod Bogovič ima besedo. Eh, hvala. Dokument, ki ga imamo pred sabo eh, strani Evropske komisije, je datiran na 13.6. Sedaj je pet mesecev od tega. Eh, šestega meseca je veliko rožic cvetelo, sedaj počasi prihaja zima so te rožice uvenele in tudi to poročilo je na povsem napačnih postavkah oziroma čas se je toliko spremenil v teh šestih mesecih da vidimo da to kar je bilo junija zapisano danes dejansko ne drži več Marsikaj, kar je bilo tudi narejenega pri skupni kmetijski politiki za novo obdobje in je na koncu rezultiralo v ukinitvi kvot, kvot, najbrž danes ne drži več. Zato mislim, da je skrajni čas, da se na področju mleka zavedamo realnosti in te realnosti pogledamo v oči. Včeraj so me obiskali predstavniki European Milk Boarda, se pravi tisti, ki proizvajajo mleko, tisti, ki živijo v hribovitih območjih, tisti, ki živijo v ravninah, tisti, ki so v zadnjih letih tudi investirali pričakajoč nove kvote, danes pa z obupom se sprašujejo, kako bodo odplačevali kredite, na eni strani tisti, ki so računali, da bodo po ukinitvi kvot lahko več proizvajali, tisti ki pa živijo v območjih s težkimi eh, dejavniki za kmetovanje pa se sprašujejo koliko časa še bodo lahko preživeli. mislim da je skrajni čas za absoluten alarm na področju mleka v evropi kajti v kolikor se bo nadaljevalo to kar se sedaj dogaja je velika bojazen da bomo v dveh treh letih izgubili mlečno proizvodnjo v hribovitih območjih da se mladi ne bodo več odločali za to panogo ker enostavno ne vidijo v njej v perspektive in govedorejska kmetija se nikakor ne more tako hitro prilagoditi trgu kot se to trgovci ali pa če hoče tudi katera druga kmetijska panoga zato apeliram na vse da prisluhnete tudi european milk boardu njihovim predlogom ki apelirajo na sprotno spremljanje in pa hitro reagiranje in da je pravi odgovor v kontrolirani proizvodnji. davkoplačevalski denar ne bo rešil evropskega kmetovalca. najlepša hvala gospod predsedujoči. Vsi ti prispevki, gov, ki smo jih slišali, so se nanašali na situacijo v mlečnem sektorju. Mi smo seveda vsi prebrali poročilo komisije. Mislim, da to poročilo spoh nima nobene zveze s tem, o čemer se mi danes pogovarjamo. Komisija je pripravila poročilo junija in takrat je zapisala, da je situacija na mlečnem trgu dobra, da je perspektivna in da srednjeročno gledano so napovedi dobre ampak to, mislim, ne odraža trenutnega stanja. Ta ocena ni točna. Kaj se dogaja v tem sektorju? V mlečnem sektorju se sedaj odpravlja ta varnostna mreža, ki so jo ponujale mlečne kvote. Sama še vedno govorimo o mlečnem svežnju, ampak ta mlečni svežen bo zgolj spodbudil sklepanje obveznih pogodb z organizacijami proizvajalcev, ampak mislim, da je samo v devetih državah to urejeno, tam v devetih državah imajo organizacije proizvajalcev. Mislim, da bi morali poskrbeti za vse sektorje. V današnji razpravi smo vsi govorili o tem, kako nestabilne so cene, ampak mislim, da bi morali predvsem odpraviti težave v tem sektorju. Ko bomo odpravili mlečne kvote, se bo pojavila še večja nestabilnost. Vsi v odboru vemo, kako deluje agroživilska veriga. In mislim, da bi morali najprej poskrbeti za ta skupen problem. Zdi se mi, da bi morali sprejeti konkretne nove ukrepe. Na koncu bi želela, da se natančno predeli tudi te regije, ki se nahajajo v slabšem položaju. Mislim, da bi potrebovali poenoteno opredelitev teh regij za celotno Evropsko unijo. Hvala. Merci, merci, La parole de madame Rib... Hvala lepa, gospa Ribero. Mais uma vez falamos sobre as medidas do chamado pacote de leite e penso que é consenso. Hvala lepa. Spet govorimo torej o tem mlečnem svežnju in strinjamo se, da ta mlečni svežen ni zadosten. Zato, da bi ta pomembni sektor prebrodil to krizo tudi zaradi ruskega embarga, ki ima učinke na ta sektor. To kaže na to, da Evropska unija ni več sposobna delovati preventivno. Kljub ukrepom, ki jih je komisija kasneje sprejela. To je bil prvi resni test, kako bi naj obravnavali krize v prihodnosti. Imamo določen pritisk organizacij proizvajalcev in cena je že 10 centov nižja kot eh, proizvodni stroški. In v moji državi ugotavljamo, da so cene za mleko seveda tako nizke, da se to potem to vrača. Proizvajalcem prihajam za zorov. To je eno najbolj obrobnih področji, periferijnih območij Evrope in to področje, ta panoga mleko je zelo pomembno za nas. In ugotavljamo tudi posredne učinke embarga, ugotavljamo tudi, kakšne posledice ima, če se odrekamo kvotam. Za dva centa so v zadnjih tednih padle cene in potem od januarja bo še slabše. Tako da moramo ublažiti razmere, zavarovati moramo evropske proizvajalce. Evropska unija ni sposobna se soočati s krizami, ki bodo sledile po odpravi kvot zato da bi zagotavljali ustrezno ceno v Evropski uniji, moramo storiti več. Ta mlečni svežen pa skoraj da nima kakšnih hvalevrednih posledic. Zato potrebujemo dodatne ukrepe, ki bodo preventivni, ki bodo oblažili razmere. Tukaj moramo pomisliti tudi na izvor mleka in nadzorovati sektor bolje trenutno ukrepi ne zadoščajo. Dorfman. Hvala lepa, predsedojoči. Poročilo, o katerem tu govorimo, berem, da komisija meni, da je položaj na mlečnem trgu ugoden in da so obeti stabilni in dobri. Mislim, da so v komisiji to nekoliko optimistično ocenili. Če se pogovarjamo z deriženci na trgu in s tistimi, ki ugotavljajo, kaj se dogaja na območjih z omejenimi dejavniki, ugotavljamo, da se razmere razvijajo nekoliko drugače, kot to vidi komisija. Mislim, da tudi ne bomo obvladali razmer, če bomo sedaj govorili samo o cenah in intervencijah. Kajti, če bomo imeli intervencije v smeri 30, 25, 26 centov, potem bo da veda, seveda spodbuda še večja in bodo proizvajali mleko predvsem tam, kjer je to najlažje, ne pa v najbolj omejenih regijah. Köstinger je prej že omenila poročilo, ki smo ga že imeli. Mislim, da bi bilo dobro, če bi vsebine tega poročila še enkrat uporabili. Gre tam predvsem za območje z omenjenimi dejavniki, za gorska območja in bi lahko torej komisijo opozorili na to, da je prav na teh območjih, gorskih območjih, veliko težav in da jih bo veliko težav po ukinitvi kvot, tako da je kratkoročno potrebno uvesti ukrepe, če ne želimo pasti v veliko past velikih težav za te regije. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Bove. Gospod predsednik, mislim, da se moramo povrniti na globalne številke. Leta 2014 se eh, bo proizvodnja eh, v Evropske uniji povečala za 5 do 6 odstotkov, eh, kar pomeni 7 ton več proizvoda, ki se ne predela v sir, temveč v mleko v prahu za svetovni trg. Eh, hkrati Nova eh, Zelandija povečanje 10 odstotkov, ZDA povečanje za 2 odstotka. Se pravi, treba je pogledati celotno eh, zemljo in celotno povečanje bo med 17 in 18 odstotkov. Eh, naš delež eh, bo torej zelo majhen. Eh, kako torej absorbirati to proizvodnjo? To ne gre brez znižanja cen. Neodgovorna politika Evropske komisije, ki je uničila vse oblike reguliranja, sedaj povzroča bistveno znižanje cen pomladi 2015. To je neodgovornost. Neodgovorno je enostavno prepustiti proizvodnjo samoreguliranji. Pomislimo Irsko. Irska načrtuje povišanje za 50 odstotkov. To je nespremljiv sistem. In naj spomnim, eh, kolege, ki niso bili že v prejšnjem odboru za kmetijstvo, da smo že razpravljali o vprašanju prenehanja kvot. Imeli smo različne predloge, naprimer kolege eh, Dontana eh, hotel je pravzaprav eh, predlagati prostovoljni pristop in kmetovalci so to tudi podprli. Odbor za kmetijstvo je bil dovolj poguman, da je ustrajal odločno proti komisiji, ki je neodgovorna in ki dopušča, da se kmetje zaletijo v zid. Eh, hvala lepa, gospa Sendra. Obrigada, presidente. Eu, e pri... Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi rad, rada pozvala komisijo, da spoštuje proizvajalce mleka ne morejo pripraviti poročila, ki je popolnoma napačno in se ne sklada s trenutnimi razmerami. Drugič, ta mlečni svežen je več kot enkrat že pokazal, da nič ne prinese, nič pri spremembah trenutnih razmer. Pogodbe ne jamčijo cen, ki bi bile pravične za proizvajalce. Organizacije proizvajalcev pa tudi niso dale mandata za izboljšanje razmer. Razmere izgledajo zelo, zelo slabo. Zato mislim, da se moramo sedaj vrniti na prejšnjo točko. Imeti moramo učinkovite mehanizme za to, da bomo proizvodno in mlečni trg v Evropski uniji, v celotni Evropski uniji uredili. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa Nojš. Hvala lepa. Tudi sama bi rada izpostavila, da mlečni trg gori in pomembno je povedati komisiji, da komisija se ne sme obnašati tako, kot da tega ne ve. Mora vedeti, prebrati mora samo časopise. Včasih je to dovolj, da jasno prepoznamo, kako se razvija trg na področju mleka. V Nemčiji doživljamo in bomo prihodne to še bolj doživljali, da se bodo kmetije kanibalizirale. Določena kmetija želi preživeti dlje kot sosednja. Vprašanje pa ni več, kdo bo odnehal. Vprašanje je samo, kdo bo odnehal kdaj. Nekatere kmetije menijo, da če bo odnehal sosed, bo njemu šlo bolje. Tako da imamo torej neurejenost razmer na terenu samem. Slišimo med kmeti, da je največji sovražnik kmet, sosed, ki tudi proizvaja. To moramo urediti. Kolegicam, ki so že govorile o močih z omejenimi dejavniki, bi rada ogovarjala v določenih vidikih. To ni samo težava teh območij, to je težava nasplošno proizvajalne verige, proizvajalne skupine, ki zdi se trajnostno naj proizvaja pod stroške za pokritje proizvodnje. To ni možno. Ničesar se ne da proizvajati tako. Ne. Nekaterih brezakovnih pijač in tudi ne seveda mleka. Zato bi lahko potem prišlo do težav predajanja kmetij naslednjim generacijam in bi kmetije izumrle. Nova komisija mora delovati in mora to razumeti. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod Rusling ja ich frage mich bei dieser diskusion wo sind Tiste kolegice in kolegi, ki so vedno govorili, da ko bomo odpravili kvoto, bomo bolj ekonomsko proizvajali, bomo lahko izvažali. Teh kolegov ne slišim danes. Žal se je potrdilo, da z odpravo kvot počnemo nekaj, kar je napačno. Nikolson pravi na koncu, da moramo sprejeti ukrepe, da bomo posodvali tudi na trgu. Resnično gre za dramatične razmere, tega ni potrebno ponavljati. Vendar pa bojim se, da bo na koncu ostalo to, da bomo spet imeli nadomestila za izvoz, te inštrumente, ki smo jih želeli odpraviti, se, da bomo se vrnili k intervencijam, vendar pa tako ne bomo rešili vprašanja količin. Tega se moramo lotiti vidimo, da velike kmetije se želijo razširiti, naprimer 150 na 300 krav in vedno so v Nemčiji pričakovali, da bo nekako to že šlo globalno gledano. Sedaj pa vidimo, da Kitajska vedno prevzema vedno manj mleka in da so tako razmere še drastično slabše. Zakaj torej ne bi uporabili instrumentov, ki smo jih že izvedli? Naprimer, urad za opazovanje trga. Predlagali smo, da bi tako uporabili ta urad za usmerjanje trga in bi lahko potem se pravočasno odzvali. Zakaj se ne bi pogovarjali o predlogih Mišela Dantona, ki smo jih že imeli? To so ukrepe, ki jih moramo uporabiti. Če se bomo samo pritoževali zaradi krize, to ne bo proizvajalcem nič pomagalo. Najti moramo odgovore. Ne pričakujem pa jih strani komisije razočaran sem bil, ko je gospod Hogan dejal, da je škoda, da bo prišlo do prave kvote in da bo da je dobro, da bo trg liberaliziran. Komisija tega ne bo spoznala, bo pač vedno govorila, da bo vse dobro in prav. Mislim, da moramo mi storiti kaj, da bomo stvari ustrezno uredili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rope. Hvala lepa. Sem nov poslanec v Evropskem parlamentu in nov član tega odbora in ne poznam motivov, ki so vodile do tega, da bomo sedaj odpravili kvotni sistem. Ni pa prvič, da slišim pomisleke, da to ni dobra stvar. Strinjam se. Strinjam se s temi mnenji. Razmere in obdobje v katerem je ta predlog bil oblikovan, so se popolnoma spremenile. Tudi sam mislim, da bomo priče zelo hudim posledicam, ko bo ta odločitev izvedena in zato moramo biti odgovorni. Zato mislim, da moramo ali se odreči odpravi kvot, kajti to bo vodilo do precejšnje zmešnjave. Če pa se že odločimo, da nadaljujemo s tem, z odpravo kvot, moramo sprejeti ustrezne odločitve. Eno od teh bi bila, da poskrbimo za plačilno verigo. Verjetno je skrajni čas, da premislimo o tem, da bi govorili tudi o eh, metodah, ki jih uporabljajo ZDA, da bi torej nekako imeli tudi osnovno ceno, če ne bomo nič storili, se bodo ljudje začeli sprašati, kaj se bo zgodilo potem v prihodnje. Ruski embargo pomeni, da proizvajalci ne vedo več, kaj naj proizvajajo, kaj naj počnejo in se sprašujejo, kaj se bo zgodilo, ko ne bo več kvot. Vemo, da so določene države čez noč izgubile izvozne trge in je to dovodilo do padca cen mleka. proizvodnja sedaj poteka po tako nizkih cenah, da ne zadosti niti proizvodnim stroškom. Mleka pa tudi ne moramo kaj tako shraniti mm, dolgo, dolgotrajno in čakati na više cene. Razmere so nespremljive. Še huje, nimamo pa obramnega mehanizma v Evropski uniji. Mislim, da moramo imeti te mehanizme, potem pa odpraviti kvote. Merci, merci, Hvala lepa. Sedaj predlagam, da zaključimo seznam govornikov. In sedaj ima ta eh, besedo gospod Odano. Gospod Smit se pripravlja. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalec eh, nas je dobro spomnil, da je trg v nihanju nepredvedljiv. Pred petimi leti smo videli, da bodo odpravljene kvote in bali smo se deregulacije. Sedaj smo pravzaprav prišli do zidu. E, tu imamo pač dvojni e, fenomen, e, večja e, poraba na kitajskem in povečanje svetovne proizvodnje. Tu ima pa seveda e, določene posledice, ustvarja nek e, sistem škari. In Eh, torej, eh, komisija se mora zavedati eh, situacije, ki je nastala in najti najboljšo formulo. Jaz ne želim pač ustrajati, vendar. To mora pač dejansko vplivati tudi na vzrejo goveda. E, torej, krava je pravzaprav tudi nek e, stranski proizvod. E, mleka, kajti ko mleka ne proizvajajo več, eh, kravo uporabijo za proizvodnjo mesa eh, in to bo tudi vplivalo na eh, ceno mesa. Se pravi, tu imamo dvojni fenomen, eden povezan z mlekom, drugi z mesom. In zanima me, ali je komisija karkoli predvidela za vprašanje mesa in tudi za vprašanje mleka in če želi vzpostaviti določene mehanizme, za reguliranje in nekateri eh, kolegi so se jasno izrekli v prid tega. Hvala lepa, gospod Smith. Eh, Hvala lepa, predsedoči. O nekoliko nenavadnih, nenavaden položaj sem. Član tega odbora sem od leta 2007. Spomnim se prvega poročila Nikosna o tem in razpravo s Fisher Burr na to temo in osupo sem, da nekateri kolegi govorijo, da je to novo vprašanje. Ne, ni. To je stalno vprašanje, s katerim se odbor že nekajkrat ukvarja v zadnjih letih. In nismo ga razrešili. Tako da mislim, da moramo sprejeti dejstvo, da je to strukturna težava v mlečnem sektorju Evropske unije. In kmetje morajo sprejeti tudi svoj delež odgovornosti za to. Kar nekaj težav je bilo s tem v preteklosti. Govorimo o ruskem embargu. Čez pet let bomo imeli pa kaj drugega. Gre za strukturno težavo, kako proizvajamo mleko na naši cedini. Imamo prekomerne zmogljivosti, veliko držav članic, ki ne pomagajo razmeram. Imamo pa tudi strukturne težave, da so kmetje tisti, ki se jim zdi, da so konkurenčni drugim kmetom in ne sodelujejo. In seveda potem imajo oslabšen položaj pri določenju cen. Seveda prihaja do nekih zlorab v verigi. Komisija bi lahko storila več, Hogan je imel spodbudne pripombe, kar se tiče ustreznih ukrepov na tem področju, vendar pa želel bi, da se gledamo drugi steber reforme kmetijske politike, kjer imamo prostovoljno združevanje organizacije proizvajalcev, tako bi lahko sodelovali in bi resnično imeli močnejši položaj, izboljšan položaj v proizvodni verigi. Dokler tega ne bomo razrešili, bomo imeli strukturne težave in se bomo na to vračali vedno znova, kot da je to nova težava, pa to v bistvu ni. Merci. La parole est à monsieur Hvala lepa, gospod Egnju in potem pa gospod Dantan. Hvala lepa, gospod predsednik. Mlečni svežen eh, ni imel še velikega učinka. Eh, sedaj pač je vse to bilo odvisno od eh, pogojev te panoge v eh, državah članicah in njihove zahteve so naletele na gluha v šesa ali zaradi tega, ker so bili ugodni pogoji v preteklih letih ali pa ker kmetje nočejo sodelovati. E, torej, e, hoteli so raznolikost in niso spodbujali učinkovitosti. E, ukrepe so bili bolj nacionalni in tudi in ne toliko evropski. In mislim, da je potrebna specializacija, eh, dodajanje eh, dodane vrednosti na lokalni ravni in integracija eh, na nacionalni ravni. Poglejmo, kaj lahko storimo v Združenem kraljestvu. Torej, naše zadruge bi morale dobiti dovoljenje eh, eh, varuhu konkurence, da postanejo dovolj velike, da lahko konkurirajo eh, z vele eh, trgovinami. Torej, vendar mi se moramo zavedati tudi eh, nihanja na trgu in eh, z eh, eh, mlekom v prahu, naprimer, bi lahko bili kos nihanju na trgu. Eh, potrebna je seveda določena eh, eh, spekulacija, špekulacija, potrebno je imeti eh, ljudi, ki uporabljajo proizvode in tiste, ki jih proizvajajo. Kako pa je z obremenitvijo kmetov? Eh, na primer eh, pesticidi, eh, smeti in tako naprej. Tu imamo zelo drage predpise. Evropski predpisi so zelo dragi in tu bi lahko dejansko pomagali mlekarski industriji. Spoštoval pa bom tudi omejitev časa in se bom tu ustavil. Hvala. Hvala lepa, gospod Danta. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje mleka je že v prejšnjem mandatu spodbudilo mnoge razprave. Ne moramo imeti kratkega spomina. E, torej, e, veliko smo predlagali, naprimer e, v okviru poročila o organizaciji skupnih trgov. Mnogi pač niso podprli tega predloga in tudi v svetu eh, so bili eh, predstavniki določenih vlad proti ukrepom. In zlasti vlade, ki so eh, zavrnile možnost, da bi organizacija skupnih trgov predvidevala tudi ukrepe v Eh, v primeru krize eh, dosežejo, da pač komisija pripravi določene instrumente za krizo. In sedaj eh, mora dati pravzaprav komisiji proste roke, da predlaga nove intervencije v primeru krize. Torej pred tremi leti je bil sprejet svežen za mleko, vendar očitno se tedaj niso zavedali, težav. E, kakšne instrumente imamo? Nobenih. Kakšno delovno skupino smo dobili? Nobeno. In treba je spomniti tudi na odgovornost določenih akterjev v sektorju. Nekateri med nami v dvorani so sodelovali na konferenci, ki jo je organiziral prejšnji komisar o mleku. In spomnimo se tudi kampanje določenih eh, podjetnikov glede uh, določenih uh, profesionalnih organizacij in rekli so pravzaprav, da ni potrebno uvajati krizne instrumente. Dejstvo pa je, da zaradi vsega tega moramo pač prenašati eh, posledice krize pri mleku. V svežnju za mleko so bili Eh, predvideni ukrepi za krizo. Eh, koliko držav je uvajalo take ukrepe, koliko je bilo proti takim ukrepom? Eh, nočem, da se tisti, ki so bili proti, sedaj jokajo. Jokati se smejo samo proizvajalci mleka na svojih kmetijah, ki so zapoščeni, ki so jih pustili na cedilu in trg pravzaprav pobira vse dobiček. Hvala lepa eh, gospod Dantan za ta prispevek, gospod Caputo. Grazie, grazie, Hvala lepa, predsedujoči. Sam se oglašam kot zadnji, številne stvari smo že slišali, ampak sam bi rad predvsem povdaril to, da me skrbi zakonodajni okvir, ki ga ima Evropska unija na voljo, zato da se sooči proti oziroma s temi nihanji na trgu. Mislim, da strukturna kriza, s katero se soočamo, ne zadeva zgolj mlečnih kvot, da je širša. Slišali smo že, da je bila komisija čisto preveč mehka in da je zaenkrat še prezgodaj, da bi ocenjevali negativni učinek mlečnega svežnja. Poleg tega pa komisija pravi, da zakonodajni okvir Evropske unije lahko v kratkem doživi kakšno spremembo. Vendar se v tem trenutku ne počne nič za to, da bi pomagali ljudem v mlečnem sektorju. Težave v mlečnem sektorju bi lahko imele negativen vpliv tudi na socialnem področju. Se strinjam s tistimi kolegi, ki so se oglasili pred menoj in so rekli, da mora komisija nekaj storiti in to čim prej. Medtem, ko mi razmišljamo o tem, kakšne ukrepe naj bi sprejeli na tem področju, uh, se ta sektor že kar uničuje in mi to še pospešujemo. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa Kanjete. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo pomembno je, da zagotovimo stabilnost cen, eh, zato da bi imeli pač dovolj eh, prihodka za kmetovalce v primeru proizvodnje v krizni situaciji. Eh, poročilo na lastno pobudo, ki ga je pripravil kolega Nikolson o mlečnem svežnju, bi moral vključovati tudi rešitve za mehanizme in ukrepe, da se zagotovi prava pomoč za kmetovalce zlaste v primerih, ko so močno prizadeti zaradi krize. Eh, in eh, kot rezultat seveda drugih eh, političnih odločitev. Kako je pravzaprav po mleku? Ali bo meso in tudi zemlje, zelenjava v krizu? Zaradi ruskih ukrepov so potrebni pač ukrepi za ravnanje v krizi. Tržni ukrepi sedaj ne zadoščajo, kot jih pač omenja ta svežen in zasebno skladiščenje intervencije tudi eh, ne zadoščajo. Eh, situacija za evropske kmete se slabša če dalje bolj. Zlasti to velja za balske in finske proizvajalce mleka, eh, ki gredo zaradi težav v stečaj. In včeraj sem rekla um, predsedniku eh, proračunskega odbora gospodu Junkarju in tudi drugim, da je treba uh, nujno razrešiti ta vprašanja. Vi veste, da je Evropska komisija pred kratkim eh, sklenila, da bo pač um, zmanjšala uh, proračun za kmetijstvo za skoraj da 400. Um, milijonov evrov in eh, mi se moramo finančno tudi eh, lotiti teh vprašanj. Vendar mi eh, menimo, da tega ne smemo financirati iz rezerve eh, za eh, kmetijsko krizo. To je treba reševati v okviru ruske prepovedi uvoza. Hvala lepa, gospod Buda. Cu toții constatăm că problema laptelui este una complexă. Hvala lepa, gospod predsednik. E, mi se zavedamo, da je mlečni problem kompleksen in komisija bi morala tudi razumeti, da je to področje zelo e, komplicirano. Krave niso stroji, ki jih lahko uskladiščite. E, mi smo videli, da je prišlo do zmanjšanja sredstev za kmetijstvo. Eh, vendar kakšne so rešitve, ki jih imamo? Komisija bi se morala osredotočiti na to, da najde nove zonanje trge za naše mleko, tako da ne bo prišlo do upada eh, prihodkov in komisija bi morala najti tudi finančne rešitve za določene kmetije eh, in jim pomagati pri preusmerjanju v proizvodnjo mesa zlasti eh, pri mešanih eh, proizvodnjah eh, mesa in mleka. Ne vem, zakaj bi morali uvažati meso iz Argentine, ko to meso lahko proizvajamo tu v Evropske uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jar. Potem pa gospod Oc. Hvala lepa. Vemo, da je prišlo do upada cen in mi moramo pomagati. Tu imajo govorniki pred menoj eh, prav, vendar prosim za pravično razpravo. Ogotoviti moram, da so vse dosedanje krize na mlečnem sektorju in njih bilo malo nastale kljub kvotam. Zakaj so nastale krize? Druga opomba. Zaradi tega, ker kvota kot instrument za usmerjanje količin ni delovala. Mi smo s kvoto dopuščali pravzaprav, da se je proizvajalo več, kot smo potrebovali. Manjkala je politična volja in kvota je pravzaprav dala napačne spodbude. Vedeli smo, da mleko potrebujejo na trgu, kvote nismo zmanjševali zaradi političnih razlogov in potem je prihajalo do težav. kdor verjame, da kvota eh, zadošča, se moti. Torej, danes imamo še kvoto, krizo imamo kljub kvoti. Eh, to je treba pravično povedati, kajti jaz mislim, da eh, ne bo konec sveta zaradi umika kvot. Potem pa še nekaj v zvezi s poročilom. Eh, kmetje, eh, ki proizvajajo mleko, morajo prevzeti več eh, podjetniške odgovornosti. Obžalujem, da dobrih idej niso uresničili. Naprimer, v moji regiji so predlagali fleksibilno ceno, pa tudi fiksno ceno, pa nič niso uresničili. In Eh, mi moramo spodbuditi naše kmete, da prevzamejo svojo podjetniško odgovornost, eh, morajo pač eh, se organizirati v organizacije proizvajalcev in podobno. Potem pa drugi stebr. Jaz še vedno menim, da moramo v kmetijski politiki če dalje bolj uporabljati drugi stebr, tudi za pomoč eh, našim eh, proizvajalcem mleka. Eh, tu je namreč denar za fleksibilno pomoč. In tretje, treba je zmanjšati birokracijo v programu mleka za šole, zato da bomo dejansko spravili mleko v šole. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Doc. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesela sem da se razpravlja o tem vprašanju. Se opravičujem. E, ko sem spregovorila o tem septembra, e, sem e, videla zelo različne reakcije v odboru in potem je prišel še do večjega pritiska na cene. Eh, kmetovalci so realistični sprejemajo normalno gibanje na trgu ne prenašajo pa stalnega trenda navzdol na daljši rok tu gre dejansko za preživetje eh, tu imamo seveda eh, rusko prepoved povečano proizvodnjo ni dovolj popraševanja in dejstvo je, da imamo kvote, pa kljub samo problem treba je seveda povdariti, da bo prišlo do eh, še večjega nihanja po sprostitvi kvot pomladi. E, moramo ukrepati, komisija mora ukrepati in dobro je, da je mlečni sektor tukaj e, in hvaležna sem za čas, ki so si ga vzeli in prosim, da predstavniki mlečnega sektorja povedo, kako gledajo na trg po letu 2015 in ali se obeta nadaljne nihanje tudi po tem obdobju in ali bo eh, komisija predvidevala realistične intervencije, eh, intervencijske cene in ponovno uvedbo izvoznih nadomestil. O tem moramo razpravljati v Evropi in mi moramo pravzaprav razmišljati o postopnem sproščanju omejitev zaradi kvot. In naši kmetovalci so inovativni, odprli smo nove trge eh, na Japonskem, pa tudi v Rusiji pred samo prepovedjo uvoda. Torej so eh, in smo inovativni, eh, vendar kot pravi gospod Bove, naslednjo pomlad bo prišlo veliko mleka. Eh, od naših eh, sosedov, ki investirajo eh, v rast po sprostitvi kvot in to lahko dejansko uniči panogo v mojem volilnem okrožju in tu gre za prave ljudi, prave družinske kmetije in te bodo dejansko ogrožene. Hvala lepa, gospod Vukašikovski. No, podstawowym problemem są dla, dla... Hvala lepa. Glavni problem za mnoge kmetovalce, eh, zlasti na polskem, so sankcije za prekoračitev kvot. In zaradi tega še enkrat pozivam komisijo eh, naj. Eh, odpravi te sankcije ali naj jih omili, kajti tu pride do dvojnega oškodovanja eh, kmetov v situaciji ruskega embarga, ko imajo itak že velike težave in dobijo zelo malo podpore ne morejo biti še izpostavljeni sankcijam zaradi prekoračitve kvote, čeprav pravzaprav zaradi prekoračitve niso povzročili nobene škode, kajti celotna kvota v Evropski uniji ni prekoračena. Torej pozivam vas, da e, ustavite te sankcije, to je pomembno in to moramo sedaj realizirati kajti sicer bo prišlo do zloma proizvodnje mleka v velikem delu Evrope, na vzhodu, na finskem, v balskih državah, bo prišlo do tega, pa tudi Poljska je v izredno težki situaciji. Mi moramo sedaj braniti kmete, ne smemo dopustiti, da se jih kaznuje, zlasti spričo ruskega embarga, eh, ki povzroča težave Evropske unije in tu ne dobimo dovolj podpore. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Askamp. Ja. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, de situatie in de zaak. Hvala lepa, gospod predsednik. Položaj na področju mlekarstva je dejansko zaskrbljujoč. E, mislim, da to izhaja tudi jasno iz gradiva. E, Eh, na nizozemskem na področju mlekarstva lahko pogledamo v prihodnost in lahko dejansko vidimo, kakšna bo ta eh, perspektiva, če se bodo stvari tako nadaljevale. Mnogi eh, rejci vedo, da bodo odpravili kvote, proizvodnja mleka raste, večje živali, kmetije se večajo, hkrati pa seveda padajo cene gospod predsednik, število hlevov se na nizozemskem podvaja. Tam so hlevi, ki so 20krat večji od nogometnega igrišča. Tisoč krav je v takih hlevih. Nekateri trdijo, da tega ni, vendar jaz sem to uh, videla. Torej, živali v teh hlevih. Uh, Eh, dejansko izcuzajo, tudi ko gre za mlade eh, živali. Popraševanje po svetu raste tudi zaradi določenega spodbujanja. vendar poraba mleka ni tako zdrava, kot se to dostikrat domneva. Mi vemo, da eh, mlekarstvo vpliva tudi na spremembe podnebja, tudi dostikrat ni prijazno za okolje. Mi pravimo, da moramo pravzaprav uh, spodbujati strukturno šibke regije, vendar obratno tudi velja, mi moramo nehati spodbujati velike kmetije. Če želimo spodbujati eh, kmetije, potem moramo spodbujati male lokalne kmete, ki morajo dobiti pravične cene za svoje proizvode. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Opravičujem se eh, gospodu Nikolsonu, da sem eh, zamudil uvodne besede. Mislim, da je to kritično poročilo eh, Eh, gre za eh, stališče Evropskega parlamenta do eh, mlečnega trga in stavek pravi, da je sedaj trg dober, srednje ročno so dobri obeti, kljub eh, nihanju cen. In mislim, da ta stavek pravzaprav pove dovolj. Torej gre za epizode ekstremnega nihanja cen, to lahko pričakujemo in realnost je pač taka, da se vedno dogajajo taka nihanja in zlasti eh, majhni in srednje veliki proizvajalci zapuščajo trg in observatorij eh, za trg mleka. Eh, bo lahko seveda eh, pošiljal zgodnja opozorila komisiji, eh, ko se pojavijo pač eh, obdobja ekstremnega nihanja. Menim, da ukrepi pa še niso zadostni za podpiranje kmetov, potrebni so dodatni ukrepi in upam, da bo poročilo gospoda Nikolsona predlagalo ukrepe, ki bodo garantirali minimalne cene treba je dejansko zaščititi eh, kmečke skupnosti tako, da eh, podpiramo majhne in srednje velike eh, kmetovalce. Treba je torej predlagati ukrepe, ki bodo zaščitili zadružni model, ki je zelo uspešen v državah članicah. Izkazalo se je, da je model zadružništva zelo dober in mlekarstvo dejansko potrebuje vso podporo. Hvala lepa. Sedaj pa zadnji prispevek, gospod Vitamer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad podprl gospoda Jara pri vsem, kar je povedal. Rekel je, da so mlečne kvote morda rešitev za trg, kjer je manj nihanja. Leta 2013 smo imeli dobre cene, živimo na svetovnem trgu, imamo nihanje cen in s tem morajo pač živeti proizvajalci mleka. Kar pa ni dobro, so izvozna nadomestila, kajti s tem pravzaprav samo predstavimo problem. Mi moramo bedeti na tem, da bo evropski trg mleka. Uh, Eh, konkurenčen na svetovnem trgu in da bodo konkurenčni evropski kmetje potrebujemo boljša pravila in potrebujemo več možnosti za podjetniško delovanje. to ne zadeva eh, direktive o nitratih in nature dva tisoč eh, mi ne potrebujemo vsega tega ne potrebujemo kvot za mleko kajti s tem se povečujejo stroški in ta denar bi lahko bolje investirali. Hvala lepa. gospod Korte za komisijo. Vi ste nas obvestili o eh, pomembnosti eh, te teme, o kompleksnosti tega vprašanja, torej resničnost pa je preprosta, sektor je v težavah. Slišali smo vprašanja v razpravi in videti je, da je problematika bistveno širša, Ta je povezana z modelom kmetijstva, ki ga želimo v Evropski uniji in to poročilo gospoda Nikolsona bo zelo pomembno. Gre za urgentno situacijo v težavah in treba se odzvati na probleme. Sprašujemo se, ali bo nov komisar v situaciji, ki se slabša, pripravil zadostna orodja, instrumente. Sedaj imate deset minut, da poskusite odgovoriti na številna zastavljena vprašanja. Torej, pomembno je seveda, da se zavedate pomena tega vprašanja in na koncu bom besedo dal še gospodu Nikolsonu, ki bo zaključil to razpravo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vaše povabilo, hvala lepa tudi članom eh, odbora, najprej gospodu Nikolsonu za interes, eh, ki ga kaže ta odbor za to zelo pomembno temo. E, mislim, da ne morem odgovoriti na vaše zadnje vprašanje. E, kajti nisem še govoril z uh, Eh, novim komisarjem eh, na poglobljen način, o tem je treba še razmisliti. Eh, tema odpira tudi zelo veliko razpravo in zato potrebujemo nekaj časa, vsekakor pa se bomo zelo kmalo vrnili za to, da razpravljamo o teh vprašanjih z vami in celotnim odborom. Mi se veselimo torej razprave o tem vprašanju z odborom in gospodom Nikolsonom. To bomo storili v naslednjih mesecih. Poskusil bom v času, ki ste mi ga dali, odgovoriti na vprašanja v štirih blokih. In upam, da bom pravzaprav na ta način odgovoril vsem, ki so zastavili vprašanja. Torej, najprej poročilo o mleku eh, je datirano 13. junija. Eh, pet eh, mesecev je minilo od tedaj. Tu gre za delovanje mlečnega svežnja. Eh, vendar razprava eh, želi biti širša in to želi tudi gospod eh, Nicholson. Razprava je pokazala, da je treba pri tej temi povedati bistveno več. Danes dopovdan sem poslušal razpravo, ki presega meje tega poročila, ki je pravzaprav bilo samo omejenega pomena, če smo iskreni. In tu tudi presegamo regulativni okvir ki smo ga sprejeli tudi eh, ob soglasju parlamenta. Zakaj je šlo za, eh, v tem poročilu? Tu je šlo za ta mehki pristanek in detajle. Eh, in pravzaprav sektor nas je malo podprl pri krepitvi njihove pozicije. Poglejmo, koliko članov uporab, drž, držav članic uporablja uh, orodja, ki se tu predlagajo. To je pravzaprav bilo dokaj neuspešno. E, mi lahko pravzaprav konja pripeljamo do vode, ne moremo ga pa siliti, da pije. In to je pravzaprav nekaj, kar so izpostavili tudi e, poslanci Evropskega parlamenta. E, obstajajo določeni odgovori, seveda nimam odgovora na vse, ne morem pa seveda zagotoviti, da bo sektor to tudi sprejel in tudi nisem odgovoren za obnašanje posameznih kmetov. Kaj se je zgodilo po juniju? Veliko stvari. Že junija smo videli, eh, da so ugodni cenovni trendi eh, in države članice so povedale, da eh, cene nikoli niso bile boljše kot takrat. Eh, torej, mi smo videli potem, da se ta pozitivni trend eh, zmanjšuje zaradi razlogov povezanih z gospodarsko krizo, manjšega popraševanja iz Kitajske in morda tudi zaradi eh, preveč zalog. To so tudi povedali nekateri poslanci, zlasti gospod Bove. In potem je prišlo še do okrepitve tega učinka zaradi ruskega embarga. In s tem so se seveda spremenila dejstva na terenu in komisija se strinja z mnogimi skrbmi, ki so bile predstavljene danes zjutraj. Kaj bosta ta dva dejavnika skupaj eh, povzročila? In mi se moramo pripraviti na težavne mesece za ta sektor. Tega nikakor ne zanikam. In vesel sem bil, da je gospod Karti, mislim, da eh, je on bil tu, eh, prebral prvi sestanek eh, iz tega poročila. V tem stavku piše, da je tržna situacija v tem trenutku ugodna, srednje, ročno so obeti dobri, lahko pa pride do ekstremnih epizod nihanja. Dolgoročne perspektive za mlekarstvo po svetu ostajajo dobre. Tega ne pravijo samo storitve komisije, to potrjujejo tudi študije drugih institucij. Se pravi, tu gre za povezovanje eh, različnih elementov. Le, že v letu 2008-2009 smo trpeli zaradi eh, dogodkov na trgu in temu se pridružuje še eh, ruski embargo. Eh, vendar učinki eh, so manj kot 3 odstotke eh, proizvodnje mleka v Evropski uniji. Tolikšen je učinek ruskega embarga. Torej, mi ne smemo pretiravati. To so povedali tudi drugi pred menoj. In tega ne smemo izkoristiti za izgovor eh, za vse, kar se dogaja na mlečnem sektorju. Ni vse posledica ruskega embarga. Če se potem ogledam cene, mnogi poslanci in poslanke so govorili o cenah. Jaz se ne zanašam na to, kar piše v časopisih. Nanašam se na podatke, eh, ki jih sporočajo države članice in očitno se cene znižujejo. Obstajajo pa velike razlike. Eh, v baskih državah je prišlo do največjega znižanja cen Eh, gospa Kanjete je govorila o tem. Situacija je tu dramatična. V Estoniji, Latviji in Litvi je prišlo do znižanja cen za več kot 20 odstotkov e, in eh, blizu intervencijskih cen so in morda bo prišlo tam eh, do intervencije. Druge države, naprimer Francija, kažejo pa pri, celo dvig cen septembra plus 4,4 odstotke, Nemčija minus 2, Romunija plus 2,2 odstotka, Finska eh, ima tudi eh, pozitivne številke. Torej v tem trenutku na podlagi teh dejavnikov ne morem reči, da je mlečni sektor v Evropi v krizi. Teh informacij nimam. Poslušam pa eh, vas in ne nočem zatiskati oči. Vandar, mi imamo eh, na voljo zelo dobre podatke. Komisar Čološk eh, je tudi eh, tu eh, veliko storil, eh, zlasti kar zadeva Balske države in Finsko in to seveda tudi upoštevamo v komisiji. To je seveda povezano tudi s proračunsko situacijo, na to se bom pozneje še na kratko povrnil. Naslednja točka. Ali izginotje kvot pomeni, da se Evropska unija umika z mlečnega sektorja in ali to pomeni, da bomo prepustili eh, kmete izpostavljene na trgu? Ne, prav gotovo eh, ne bomo. Eh, in tudi ne bomo pač plačevali direktnih plačil. 44 milijard eh, evrov plačujemo. Ne gre vse seveda v mlečni sektor, vendar eh, daje se podpora eh, za to, da kompenziramo zmanjšanje intervencijskih cen. Um, mnoga leta smo imeli za visokimi cenami in uh, sedaj pa moramo tudi povedati, da imamo uh, na voljo sredstva za podporo. Mnogi so omenili tudi uh, razvoj podeželja, zlasti uh, gorska območja. Uh, E, tu je prišlo tudi e, do zvišanja sredstev, kar na 240 evrov na hektar. E, torej, kot rečeno, konja lahko pripeljamo do vode, ne moremo ga pa prisiliti, da pije. Države članice morajo pač izkoristiti svoje ovojnice in pomagati kmetom v teh kompliciranih področjih. Na koncu pa bi rad povedal še nekaj in s tem odgovoril na mnogo vprašanja, ki so letela na to temo boljše delovanje prehrambene verige, dobavne verige. To je res ogromno, obsežno delovno področje. Kako lahko krepimo funkcijo proizvajalcev v tej dobavni verigi? To je izjemno pomembno vprašanje in zelo vesel sem, da je gospod Nikolson to omenil že na samem začetku razprave. Nedvomno je na tem področju treba nekaj storiti. Je pa to povezano to tudi z vsem tistim, o čemer smo govorili v kontekstu skupne ureditve trga. Tudi parlament je rekel, da je treba poskrbeti za konkurenčnost in tako naprej. To je pomembna pot, ki bi jo morali odkrivati v prihodnje tudi znotraj komisije, če želimo zagotoviti dodatna delovna mesta. Nepravične trgovinske prakse je zagotovo treba odpraviti. Unija bi morala aktivno pomagati proizvajalcem na tem področju. Vzpostavili smo tudi posebno schemo. Ampak velike kmetijske organizacije v tej schemi enostavno ne želijo sodelovati. Še enkrat, ne želim, da zapustite ta sestanek z vtisom, da komisija ponovno dela isto napako in misli, da je vse rožno. To nikakor ne. Zelo dobro se zavedamo, da težave obstajajo, a lahko vam zagotovim, da so vsa ta vprašanja tudi na prednostnem seznamu komisarja, tako da Hvala lepa za vašo pozornost in bom še nazaj prišel, če me boste rabili. Hvala lepa. Gospod Nikolson, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, v uvodu sem rekel, da sem nekje med Skilo in Karibdo, ampak sedaj sem pa resnično v še slabšem položaju, sem prišel z dežja pod kapočitno. očitno. Na podlagi današnje razprave se mi zdi, da vsi samo še bolj vemo, da nekaj resnično ne deluje v mlečnem sektorju v Evropski uniji. V tem trenutku so stvari res grozne. Dvomim, da bi kdo razmišljal drugače. Ima pa kolega Smit prav. Nismo prvič v takšnem položaju. V preteklosti sem se sam večkrat znašel v takšnem položaju. Kvote ne bodo nujno rešile vseh težav, s katerimi se soočajo mlečni proizvajalci v Evropi. To moramo priznati. Vendar se mi zdi, da smo kvote odpravili zaradi odločitev iz leta 2005-2006, ko je bila komisarka Marjan Fischer-Böll. In v tistem obdobju je bil mlečni sektor v precej euforičnem položaju. Morda bi morali nekoliko morali premisliti o celotni situaciji po krizi v letu 2008-2009, ampak problem je v tem, da komisija ostraje na tezi, da lahko sicer konja pripeljejo do vode, ampak ne morejo ga pa prisiliti, da to vodo spije. Mislim pa, da ni dovolj, da konju zgolj zagotovite vodo. Morda tudi vi nimate v komisiji dovolj znanja ali modrosti, bolje bi bilo, če bi se bolj posvetovali z našim odborom. Morda vam mi lahko ponudimo kakšno zamisel za prihodnost. Še nekaj bi rad povedal, nekaj, kar je očitno zaznamovalo prejšnjo komisijo. Namreč kako so ocenili nujno rezervo za kmetijski sektor v Evropi. Mislim, da je šlo tu za nekaj nespremljivega in v odboru smo se takrat precej borili, pa nismo veliko dosegli. Danes v mošničku nimamo več niti evra, če se stvari hudo zapletajo. Kar nekaj težav nas še čaka. Glede Da ja, to naj povem, da sem se pogovarjal s kolegi, ki izražajo pomisleke glede tega. Ne vem, kaj bi konkretno storili s tem v zvezi. Komisija naj bi porabila neke super dajatve, ki bi jih pobrala v mlečnem sektorju, potem v drugih sektorjih. Ampak, če boste pobirali super dajatve v mlečnem sektorju, potem ta sredstva vsaj porabite v mlečnem sektorju. Kolega De Castro je omenjal mehak pristanek. O tem govorimo že od časa komisarke Marjan Fischer-Böll, pa temu še nismo bili priča in sprijazniti se moramo s tem, da tega mehkega pristanka nikoli ne bomo doživeli. Sprijazniti se moramo s tem, da nas čakajo še hujši časi. Pomembno je, kako se bomo lotili stvari v prihodnje. Eno področje pa ni bilo dovolj izpostavljeno v tej razpravi. In sicer, kakšen vpliv ima supermarketi in multinacionalke? Dva litra mleka, naprimer na policah, stane toliko in toliko, koliko stane voda in vidim, da je voda dražja od mleka. Ampak kako lahko tako različno vrednotimo liter vode in liter mleka? nekoliko več realnosti bi morali unesti v celotno razpravo. V bran gospoda Dofmana in proizvajalcev v prikrajšanih območjih in hribovitih območjih, naj povem, da problem ni rešljiv s tem, da bomo preusmerili sredstva iz drugega stebra. To ni dovolj, lahko sicer prispevamo k reševanju problema, ne bomo pa s tem dokončno razrešili ta velik problem, kako ohraniti proizvodnjo tudi v teh območjih. Ta problem imamo v tem trenutku in tudi v prihodnje se bomo z njim še ukvarjali. Lepo prosim, nikar mi ne rečite, kaj je izvedljivo in predvsem, česa ne morem storiti. Povejte mi, kaj lahko storimo skupaj. Hvala lepa, gospod Nikolson, za, no, ne zaključek, ampak za ta uvod v vaše poročilo. Danes smo obravnavali prvič to poročilo. 21. januarja se bomo ponovno lotili tega vprašanja. Delo se bo nadaljevalo. Ogromno tem je bilo izpostavljenih. Kolektivno delo nas čaka izzivi so veliki in mislim, da bomo s tem poročilom postavili nov model za kmetijstvo, ki mu želimo zagotoviti ustrezne perspektive. Hvala lepa za to izmenjavo mnen, hvala lepa tudi komisiji. S tem je seja prekinjena, nadaljuje se popovdne ob treh. Gospod Sikirski bo takrat predsedoval seveda bo ponovno sedel na predsedniško mesto. Gospod Fischler nas bo nagovoril in sicer v zvezi z Expom v Milanu. Sestanek koordinatorjev pa se začenja čez 10 minut. Hvala lepa in se vidimo popodne. Bien, j'aurais pu vous confier la petite interruption. Ouais. Toujours